Ladies and gentlemen, uh, we are going to have a very exciting. Gospe in gospodje, čaka nas eh, zelo zanimiv panel v zvezi za ulogo poslancev v opazovalnih misijah. Prosim, da sedete, da lahko začnemo. Uh, Veliko veselje mi je, da lahko v imenu organizatorjev pozdravim govornike na tem panelu in seveda vse udeležence. Hvala lepa, da ste prisotni pri tej razpravi. Veselimo se že zelo plodne razprave o temi vloga in najboljše prakse parlamentarnih opazovalnih volitev, vključno s kodeksom ravnanja. Poslanci so pogosto člani misij za opazovanje volitev. Veliko krat uh, eh, sodelujo tudi v okviru regionalnih regio organizacij OVSE, EU, NATO, Svet Evrope, Organizacija ameriških držav, Mednarodna organizacija frankofonije, vse afriški parlament in tako naprej kot izvoljeni predstavniki z veliko izkušenj v kampanjah, imajo seveda posebno težo in dajo opazovalnim misijam še toliko večjo verodostojnost. Enako velja tudi za zaključke te misije. Politično združevanje poslancev pa bi moralo seveda prispevati k večji teži priporočil in zaključkov opazovalnih misij. Ampak priznati moramo, da včasih ključna načela, iz, ki veljajo za opazovanje volitev, niso v celoti spoštovana. Neumešavanje v volilni proces stroga, nepristranskost, vzdrževanost pri, vzdržanost pri podajanju komentarjev. V zadnjih letih so se nekateri poslanci obnašali v neskladju z kodeksom ravnanja. Včasih so komentirali sam proces, včasih so nasprotovali zaključkom, včasih so potovali tudi na povabilo lokalnih ali regionalnih ali nacionalnih organov v kraje, kamor ne bi smeli iti. Predvsem gre za konflikte interesov v teh primerjih, naj se gre za politične, osebne ali finančne, gre za problematične konflikte interesov. Takšna ravnanja zagotovo niso v skladu z osnovnimi načeli, ki veljajo na mednarodni ravni za opazovanje volitev. To pa lahko dolgoročno negativno vpliva na sodelovanje z državami gostiteljicami. Verodostojnost priporočil in samih misij je s tem oškodovana. Naj z vami delim nekaj primerov. Evropski parlament je v zadnjih letih imel opravka s takšnimi primeri. Še posebej je šlo za volitve, ki potekajo v vzhodnem sosedstvu, Armenijo in Azerbajdžan bi še posebej izpostavila. Odločitev je bila jasna. Udeleženi člani so bili v enem primeru izgnani iz delegacije V drugem primeru smo jim pripovedali, da sodelujejo v uradnih opazovalnih misijah Evropske unije do konca mandata. Se pravi, prišlo je do konkretnih posledic zaradi napačnega ravnanja in obnašanja, ko je nekdo neupravičeno javno komentiral, ko je nasprotoval načelu nepristranskosti. Takšna ravnanja je treba obravnavati zelo resno in strogo. To je tudi razlog, zakaj smo danes tu. Želimo si izmenjati mnenja o tem, kako lahko te opazovalne misije podpirajo demokratične pravice, kako so nepogrešljivo urodje pri izmenjavi dobrih praks. Parlamentarne volitve znotraj OVSE-a smo spremljali parlament, parlamentarna skupščina OVSE-ja, parlamentarna skupščina Sveta Evrope in tudi NATO. Vse te skupščine imajo svoje kodekse ravnanja. Mi smo pripravili zdaj skupni kodeks ravnanja za vse poslance. Ta skupni kodeks so sprejeli vse štiri skupščine. Evropski parlament in parlamentarna skupščina Sveta Evrope sta sprejela ta kodeks ravnanja in tudi aktivno sodelujemo v drugih forumih, kjer se pogovarjajo o vsebini tega kodeksa. Zdaj pa z veseljem pozdravljam paneliste. Z nami je gospa Izabel Santos, podpredsednica parlamentarne skupščine OVSE, gospod Mario Galeja, poslanec z Malte, gospod Oliver Kask, sodnik in član Beneške komisije in gospa Ingi Björk Gizla Dotir, ki je direktorica Urada za demokratične institucije in človekove pravice pri OVSE-ju. In vsi imajo obsežne izkušnje in znanje, ki jih bodo z nami delili. Predlagam, da vsak predstavi svoje mnenje, svoje pomisleke glede tega vprašanja, ali je smotrno imeti kodeks ravnanja za mednarodne opazovalce. Pogovarjali se bomo o tem, kako lahko najbolje uskladimo svobodo izražanja izvoljenih predstavnikov z zahtevami in obveznostmi, ki izhajajo iz statusa mednarodnega opazovalca. Prosim tudi, da poveste, kako smiselno je vzpostaviti stalni organ poslancev, ki bi spremljali misije znotraj parlamentov in drugih skupščin ti bi bili potem odgovorni tudi za nadaljne ukrepe v primeru napačnega ravnanja. V Evropskem parlamentu imamo takšno strukturo, gre za DEG, gre za koordinacijsko skupino za nudenje podporo opazovalnim misijam in volitvam. Ker smo časovno precej omejeni in ker želimo kljub temu spodbuditi izmenjavo med visokimi gosti in ostalimi udeleženci, predlagam, da se vsak panelist v svojih prispevkih omeji na šest minut. Najprej gospa Santos. Much, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za to povabilo. Čestitke tudi organizatorjem tega dogodka. Pogovarjamo se o zelo pomembnih vprašanjih. Leta 1993 smo v OVSE opazovali prve volitve, šlo je za večstrankarske volitve v Ruski federaciji. Od takrat smo spremljali 170 volilnih procesov v 31 državah. Misija je ponavadi pri nas sestavljena iz 50 opazovalcev. Redno spremljamo volitve tako v konsolidiranih demokracijah kot v demokracijah v razvoju. Ta pristop nam je pokazal, da opazovalne misije niso neka kazen za države. Opazovalne misije so instrumenti za krepitev demokracije v vseh državah. Naše delo temelji na razumevanju, da opazovanje strani poslancev ukrepi demokratičen proces. Generalni sekretar Združenih narodov je včeraj rekel, da je povsem naravno, da opazovalne misije vodijo posamezniki, ki imajo intimno poznavanje volitev, ker so bili sami izvoljeni. Na kratko bi rada predstavila nekaj naših postopkov, potem pa se pogovorila o vprašanjih, ki so povezana s kodeksom ravnanja. Več kot 115 opazovalnih misij smo upravili, več kot 100 poslancev je sodelovalo v teh misijah. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak izpostavila par pomembnih elementov. Vodje misij izberejo člani skupščine. Običajno najstarejši član predseduje misiji. Ta posameznik je potem odgovoren skupščini, pa tudi predsedniku AOC-ja. Ti procesi so zelo jasno začrtani in natančno predeljujejo, kdo nosi odgovornost. Nam so dobro služili. Formalna pravila in dodatna načela so tista, ki jih stalno spoštujemo pri imenovanju posameznikov član misije ne sme biti član sosednje države ali države, s katero ima dotična država slabe odnose, ne sme biti v konfliktu interesov. Uravnoteženost je treba zagotoviti politično in spolno gledano. Drugo pomembno načelo, število opazovalcev v delegacijah omejimo na 10 odstotkov celotnega števila članov skupščine. Nobena država, nobena država ne more od zunaj vplivati na našo opazovalno misijo. Tretje, za vsako posamično misijo morajo opazovalci podpisati kodeks ravnanja in ga poslati sekretarjatu. S tem tudi potrdijo, da ni nobenega konflikta interesov, političnega, gospodarskega ali kakršnega koli drugega, ki bi lahko vplival na njihovo zmožnost, da delujejo nepristransko pri opazovanju volitev. Ta kodeks je na voljo tudi za vse vas. Trikrat od se je zgodilo, da je vodja misije moral nekoga izključiti iz delegacije zaradi ravnanja, ki je bilo neskladno s kodeksom ravnanja. Pri tem, da smo pravili 170 misij, pri katerih je sodelovalo 5000 opazovalcev. V zadnji izjavi oziroma deklaraciji, ki smo jo sprejeli v Berlinu pred nekaj meseci, smo zelo jasno izrazili pomisleke glede tega, da se vzpostavljajo lažne opazovalne organizacije Izredno smo pozvali nacionalne parlamente, citiram, da se vzdržijo pri udeležbi v misijah za opazovanje volitev, če procesi niso pregledni in dobro organizirani, če ni jasne metodologije in če javno ne piše, da OVSE vodi misijo za opazovanje volitev. Te misije nadvladajo dvostranskim ureditvam. To vprašanje je zelo prisotno na naši agendi. Rada bi predstavila še svoj pristop do tega vprašanja v okviru dveh ločenih točk. Najprej včasih smo se v OVSE-ju soočali s situacijo, ko je posameznik odpotoval na opazovalno misijo. To niso opazovalci parlamentarne skupščine OVSE-ja, delali so na lastno roko. Ampak v manj zanesljivih medijih so se izpostavljali kot člani. OVSE nima mehanizma kazovanja zopr takšne člane. Takšne ukrepe pa bi morali seveda resno obravnavati v prihodnje. Iz strukturnih razlogov parlamentarna skupščina OVSE-ja nima ustreznih sankcijskih zmogljivosti v primeru, ko nastopijo takšne situacije. Ampak najprej moramo opraviti stroškovno, oceno stroškovne učinkovitosti preden se lotimo dodatnih sankcij. Potem so pa tu še poleg preomenjenih samotarskih opazovalcev še lažni opazovalci. Lani smo izpostavili enega kolega, ki so mu pokazali, kaj vse mu lahko dostavijo. V OVSE-ju jasno piše, da če posameznike povabijo organi, v državi ti posamezniki nimajo enakšnega, ena, takšnega mandata kot opazovalne misije OVSEO. <laughs> Statement here. S tem zaključujem svojim prebranim prispevkom, ne bom ustrajala več na teh vprašanjih, se pa z veseljem odzovem potem v razpravi. Hvala lepa. Mislim, da je to izjemno pomembno vprašanje, da imamo dve kategoriji problematičnega ravnanja. Enostransko ravnanje in pa lažni opazovalci. Gospod Galeja, vi ste naslednji. Kjo? Hvala, gospod predsedujoča. Opazovanje volitev je postala ločena disciplina s svojimi pravili, načeli, kodeksom ravnanja, tudi mednarodna zakonodaja, konvencije in standardi na tem področju obstajajo. Če so standardi izpolnjeni, izraža suvereno voljo ljudi. In poudarjajo tudi verodostojnost vseh tistih, ki opazujejo volitve. Opazovalne misije so dobra praksa. Prisotnost mednarodnih opazovalcev lahko prispeva k okrepitvi javnega zaupanja in tudi k večji preglednosti. Država gostiteljica pa ima tako priložnost, da ji zunanji opazovalec poda oceno volilnega procesa. Priporočila opozovalnih misij so namenjena temu, da se izboljšajo prihodni volilni procesi. Pristnih demokratičnih volitev ne moremo ločiti od človekovih pravic. Spremljanje volitev zajema tudi pravico do oddaje svojega glasu, do kandidiranja, pa tudi spoštovanje splošnih človekovih pravic zajema jo naše misije. Ali je zagotovljena svoboda izražanja, svoboja svoboda združevanja, gibanja, ali se zagotavlja boj proti diskriminaciji in če so na voljo ustrezna pravna sredstva. Poslanci, ki sodelujemo v teh opazovalnih misijah, se držimo teh načel. Tisti, ki nas gostijo, pa od nas terjajo, da spoštujemo najvišje standarde. Mi ne želimo kakorkoli kompromitirati lastne integritete, ne želimo ogroziti integritete celotne misije. Leta 2010 je mednarodna opazovalna misija dosegla svoje dno, ko je parlamentarna skupščina Sveta Evrope opazovala volitve v Azerbajdžanu. Volitve so bile organizirane na neustrezen način, polno nepravilnosti je bilo na teh volitvah, ni bil izvoljen niti en član opozicije. Vseeno pa vodja opazovalne misije Sveta Evrope teh volitev ni kritiziral, zeleno luč jim je dal, rekel je, da so volitve bile izvedene skladno s standardi Evropske unije in Sveta Evrope. Ko sem študiral to tematiko in pisal diplomo na temo kavijarske diplomacije, sem slučajno naletel na to problematiko. Namreč eh, opazovalce so podkupili s parimi kilogrami kaviarja, ki je dosegal ceno tudi več tisoč evrov. Celo brezplačne počitnice in darila so jim dali v Bakuju. Nažalost je bil eden od članov opozovalne misije tudi Maltežan. V Azerbajdžanu so bile kršene norme v tem svojem prispevku, ki sem ga pisal na univerzi, sem tudi zapisal, da je šlo za čisti političen teater in da volitve niso bile organizirane na ustrezen način. Obstajajo jasni dokazi, da je korupcija odigrala pomembno ulogo pri tem, da opazovalci niso spoštovali svojih mednarodnih obveznosti. Opazovalne misije so posod po svetu sicer prispevale k oblikovanju človekovih pravic, vladavine prave demokracije. Res še vedno prihaja do vojen, hudih kršitev človekovih pravic, krvavih vojen in zatiranja. Ampak delo bi bilo še slabše in bolj nevarno, če ne bi volilne opazovalne misije posod po svetu prispevale k izboljšanju stanja. Ne smemo pa ogroziti vseh teh misij na tak način, da izberemo za člane misij tistih poslancev, ki so koruptivni. Nacionalni parlamenti so zadolženi za izbiro članov mednarodnih opazovalnih misij. Izbirati morajo razumno, brez strahu ali upanja na kakršnokoli korist. Vsi člani misije morajo biti nekaj pozitivnega in ne ogrožati kot piše v diplomi Kavijarska diplomacija, zagotoviti je treba verodostojne ljudi. Vzpostaviti bi morali parlamentarni odbor, ki bi spremljal ravnanje poslancev, ki so del opazovalne misije. Sam se zauzemam za ta kodeks ravnanja in prosim tudi, da ga nacionalni parlamenti sprejmejo. Mednarodne opazovalne misije terejo veliko predanosti, zajemajo ogromno dela. Zelo pomembno je, da imamo dobro znanje o temeljnih človekovih pravicah, mednarodnih standardih in volilnih procesih. Poslanci, ki so člani opazovalnih misij, pa morajo poskrbeti za to, da bodo ravnali profesionalno, odgovorno, nepristransko, z visoko stopnjo integritete, sprejeti morajo najboljše možne prakse in se strogo držati kodeksa ravnanja. Več desetletji so to vrstne misije dobro služile demokracijam in ljudem po svetu. Prihodnost opazovalnih misij pa je odvisna od nas. Naša dožnost je, da jih zaščitimo in jih še izboljšamo. Najbolj pomembno pa je, da se vsi zavežemo k temu, da bomo zagotovili integriteto. Hvala. Hvala lepa, gospod Galeja. Hvala lepa, da ste se držali doteljenega časa za govor. Še enkrat hvala, da ste izpostavili to problematično vprašanje kavjarske diplomacije. Mislim, da imamo vsi izkušnje s tem na takšen ali drugačen način. Zdaj pa besedo predajam Beneški komisiji, z velikim veseljem besedo predajam Oliverju Kasku, ki je član Beneške komisije. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa tudi organizatorjem, da ste pripravili tako zanimiv dogodek. Naj najprej malce pojasnim vlogo Beneške komisije. Beneška komisija je trenutno najbolj znana zaradi mnenja o mačarski medijski zakonodaji in mnenja o polski zakonodajni reformi na področju pravosodja. Beneška komisija oziroma uradna komisija za demokracijo preko prava je zadolžena za to, da nudi nasvete in ocenjuje zakonodajo na ustavnem področju. Peneška komisija sodeluje z ustavnimi sodniki, z ustavnimi pravniki v državah članicah. Pogovarjamo se o volilni zakonodaji, organiziramo volil, konference na temo organi za upravljanje volitev v Oslu, je potekala takšna konferenca na temo varnost pri volitvah. Pripravili in sprejeli smo kodeks dobrih praks na področju volilne zakonodaje. Gre za star dokument iz leta 2002. Potem smo sprejeli tudi številna druga poročila oziroma smernice, ki se nanašajo na različne vidike volilne zakonodaje. Naprimer, gre za boj proti zlorabi upravnih sredstev med volilno kampanjo ali pa ko gre za razmejitev vprašanj, kaj zadeva volilno zakonodajo, kaj ustavne zadeve, kakšni so pragovi pri volitvah parlamentarni skupščini Sveta Evrope smo tudi pomagali pri opazovalnih misijah in sicer od leta 2004. Imamo torej vzpostavljeno dolgotrajno sodelovanje tudi na praktičnem področju. Če se naveže na to, kar smo prej slišali parlamentarna skupščina Sveta Evrope je forum, kjer se soočajo z največjimi težavami pri kršitvi kodeksa ravnanja za opazovanje volitev. Težko je ponovno vzpostaviti zaupanje v mednarodne opazovalne misije, če imamo opravka potem s kavijarsko diplomacijo oziroma s primeri, ki smo jih prej slišali in so se nanašali na Armenijo in Azerbajdžan. Parlamentarna skupščina je sprejela junija letos novo različico kodeksa oziroma smernic, zlasti ko gre za konflikt interesov. Te smernice zajemajo konflikt interesov. Vsak član delegacije mora izpolniti izjavo, izjavo interesov, preden postane član delegacije oziroma misije. Še vedno nimamo na voljo dobrega nadzornega mehanizma za to področje člani delegacije včasih prikrivajo določene informacije v zvezi s konfliktom interesov ali primerov kavijarske diplomacije. Je pa to nekaj, kar je bilo že večkrat povdarjeno, zato parlamentarna skupščina Sveta Evrope to tudi redno spremlja. Glede najboljših praks. Rad bi podaril, da je zelo pomembno, da zagotovimo uravnoteženo zastopanost političnih skupin ali strank. To je verjetno ena od najboljših varovalk, s katero lahko zagotovimo nepristranskost in neodvisnost opazovalcev. Pri strokovnjakih je to malce težje kajti nekdo je lahko strokovnjak za opazovalne misije, čeprav nima dejanskega znanja. Zato to politično ravnotežje daje večjo verodostojnost tako izjavam misij, kot tudi poročilom, ki jih pripravijo mednarodne opazovalne misije. ena od pomembnih stvari je, da se ob koncu misije poda ena sama izjava ali eno samo poročilo. Da ni ob koncu misije na voljo več različnih izjav in poročil strani različnih organizacij, ne vem, Sveta Evrope, Evropskega parlamenta ali OVSE-ja. Dejstvo je, da različnih mnen ne moremo prepovedati ali jih izključiti. Pri nas velja svoboda izražanja, različni politiki stvari pač vidijo na drugačen način. Bi pa vseeno morali člani delegacije prevzeti odgovornost za to, da dosežejo dogovor o natančni formulaciji, da sodelujejo z namenom, da se izognajo situacijam, ko bi primer vlada zauzela mnenje enega poročila, opozicija pa mnenje drugega poročila z iste misije. Na takšen način zagotovo ne bomo spodbujali zaupanja v volitve v tej državi. Še eno vprašanje. Kako sodelovati z lokalnimi opazovalci? takšno sodelovanje predstavlja nekoliko bolj trdno podlago za navajanje dejstev v državi. Je pa opazovanje volitev proces, ki traja. Ne začne se tri mesece pred volitvami in ne zaključi se takoj po volitvah, ko so razglašeni rezultati volitev. Beneška komisija spremlja volilno zakonodajo, opazovalne misije. Lahko naprimer izkoristijo te ocene, ki jih mi pripravljamo o volilni zakonodaji. Beneška komisija pomaga političnim misijam, izpostavljamo pomankljivosti. Tako lahko poročila temelijo tudi na strokovnem znanju Beneške komisije. Beneška komisija lahko tudi kasneje oceni zakonodajo na podlagi praks, na podlagi tega, ali se je zakonodaja izvajala v dobri veri. No, se zadnje pa je pomembno tudi tesno sodelovanje uh, med strokovnjaki in politiki. To je eno od ključnih jamstov za zagotavljanje neodvisnosti, nepristranskosti, opazovalnih misij. Upoštevati moramo tudi to, da ko gre za dobre ali slabe prakse in probleme z tega področja, je položaj podoben kot v športu, kjer se borimo proti dopingu. Vedno prihajajo nove možnosti, nove težave, ki se jih prej nismo zavedali. Hvala. Um, uh, Hvala, gospod Kask. Prav gotovo se bomo vrnili k vprašanju sodelovanja za domačimi opazovalci dobili smo zanimiv predlog eh, Združenja Open Society, ki so povdarili, kako pomembni so domači opazovalci med eh, volitvenimi cikli, kajti oni so prisotni in poznajo dejansko sliko na terenu. Hvala lepa, sedaj pa ja eh, vabim Ingeborg Solun Gilas dotir, da spregovori, je direktorica urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice in nekdanja zunanja ministrica Islandije. Hvala, hvala Evropskemu parlamentu, da je tukaj združil različne udeležene strani, ki se ukvarjajo z opazovanjem volitev. To je dobro. In hvala, da ste me vključili v ta panel o kodeksu ravnanja za mednarodne misije za pozvanje volitev. Ko gre za kodeks ravnanja, bi lahko na vse skupaj pogledali na širši način. Ampak jaz sem se odločila, da se bom lotila uh, točno določenega vidika kodeksa ravnanja, tudi zato, da prihranim nekaj časa. In sicer zaveza, da uh, zagotoviš ustrezno zasebno obnašanje. V kodeksu ravnanja je zapisano, da morajo eh, opazovalci se ustrezno obnašati, spoštovati druge in da morajo pokazati spoštovanje do navad in običajev v gostujoči državi, da morajo eh, biti torej zelo strokovni in profesionalni tudi v prostem času. Konec citata. od tega je pravzaprav odvisna naša legitimnost. Kako lahko kdo ponudi oceno ali pa priporočila, če nima osebne integritete in če ni profesionalen? To je izredno pomembno, kajti vsako leto napotimo na tisoče opazovalcev na misije za opazovanje volitev. Lani je bilo približno 2000, tako da to je zelo pomembno za vse opazovalce volitev. Eh, jaz sem začela z opazovanjem velitev pred 15 meseci, takrat, ko so ljudje začeli eh, razumeti tudi razširjenost pojava spolnega nadlegovanja. Torej, to je bilo v času kampanje MeToo. Eh, do spolnega nadlegovanja je prihajalo tudi pri opazovanju volitev. V zadnjih letih se je tukaj močno znižala raven strpnosti do spolnega nadlegovanja. Mi smo sprejeli ukrepe za to, da bi se proaktivno ukvarjali z tistimi, ki kršijo etiko um, delovnega okolja. To moramo uskladiti z novimi normami, glede tega, kaj je spremljivo obnašanje in kaj to ni. Naši opazovalci bi morali spoštovati navodila o vse, glede eh, obnašanja na delovnem mestu, glede um, prepovedi nadlegovanja in mm, glede nediskriminacije. To je nekaj novega v kodeksu ravnanja. Dolgo časa je to bilo vključeno v naše priročnike, v naše briefinge, ampak v zadnjem letu smo podvojili naša prizadevanja za to, da bi se spopadli s tem problemom. Jasno je treba povedati, da naš urad ne tolerira spolnega dlagovanja, ne v delovnem okolju, ne na misijah za opazovanje volitev. Zavedamo se naše odgovornosti, zagotoviti moramo, da bodo naši opazovalci in naše osebje zavarovani eh, pred spolnim nadlegovanjem in da bodo zavarovani tudi pred vsemi drugimi grožnjami. Seveda moramo spoštovati osnovna načela zaupnosti. Uh, Zato moramo zagotoviti, da je pri našem pristopu pomembna predvsem žrtev, ta je osrednjega pomena in povdarek moramo dati podpori eh, žrtvi. Eh, prav tako moramo zaščititi vse naše osebje, predvsem nacionalno osebje in osebje v, nas, v oddaljenih območjih in zagotoviti moramo Eh, možnost poročanja o kakšnih spornih dogodkih. Torej, objavili smo tudi novo brošuro o tem. V brošuri so zapisane informacije o teh načelih, pripravili smo tudi poster na to temo, tega uporabimo v vseh naših misijah. Razvili smo predstavitev o profesionalnem delovnem okolju, to predstavitev ponudimo vsem opazovalcem. Prav tako um, smo okrepili naše zmogljivosti poročanja uh, v vseh državah, ki pošiljajo opazovalce v naše misije. Uh, prav tako smo okrepili to komponento pri usposabljanjih, ki jih nudimo um, opazovalcem v različnih eh, državah, članicah. Prizadevamo si tudi zato, da je mm, na misiji uveljavljena kultura vodstva. Eh, vodja misije mora tukaj biti zgleden in uh, mora tudi prevzeti jasno vodilno vlogo ter spregovoriti o teh problemih v misijah vsi naši opazovalci morajo podpisati kodeks ravnanja. En, če prihaja do kakšnih hujših kršitev, lahko to privede do nemudnega oduzema akreditacije opazovalca. Mislim, da sem s tem pokrila najpomembnejše točke. Ob zaključku bi povedala še naslednje. Eh, te ukrepe smo sprejeli zato, ker so opazovalci ne samo ušesa in oči naših misij, ampak tudi obraz naših misij. Je, tukaj gre za vprašanje ugleda ODHR. Eh, vsi opazovalci se morajo obnašati na profesionalni način. Oni obiskujejo različne države po svetu, srečujejo se eh, z državljani gostujočih držav, v prostem času in v delovnem času. Tukaj pravzaprav ne sme biti razlike. In njihovo obnašanje, od njihovega obnašanja je odvisen ugled celotne misije in pa od jih samega. Hvala lepa, da ste omenili pomembnost osebne integritete in s tem povezanih vprašanj. Tako sedaj imamo pol ure na voljo za razpravo. Devet se vas je javilo k besedi. Lahko spremem še kakšnega uh, govornika, če se boste omili na čas za govor za dve minuti. Torej, uh, gre tudi za vprašanje parlamentarnega nadzora nad uh, opazovanjem volitev. In uh, nedavni primeri so pokazali, kako pomembno je, da ob vsem tem spoštujemo kodeks ravnanja. Začenjamo z razpravo, vabim uh, podpredsednika parlamenta gospoda Dobreja iz Ovse. Hvala lepa. Spoštovani govorniki, spoštovani poslanci. Strinjam se z pomembnostjo kodeksa ravnanja za opazovalce. Evropske institucije so tukaj že sprejele določene ukrepe, zato da bi se poglobile v takšna etična vprašanja. Če si ogledam različna vprašanja, ki so povezana z kodeksom ravnanja in glede na moje izkušnje opazovalca volitev, um, želim tukaj spregovoriti v imenu parlamentarne skupščine OVSE. Identifying areas to be explored. Želel sem izpostaviti nekaj področji, kjer bi lahko še ukrepali. In sicer gre za dve temi, eh, ki vam lahko služijo tudi kot smernice za prihodnost. Razpravljati bi morali o določenih situacijah, kjer se moramo vprašati, ali je treba uvesti dodatne elemente v kodeks ravnanja, zato da bi znižali tveganje potencijalnih eh, subjektivnih eh, pristopov. Bi pa povdaril, da ne bi kot možnost predvidel prepovedi sodelovanja lahko bi samo razmislili o dodatkih k kodeksu ravnanja. In sicer so situacije naslednje. Prvič, primer poslancev, ki prihajajo iz določene države in uh, opazujejo volitve v isti državi. Uh, Potem drugič, primera, primer poslancev, ki pripadajo nacionalni manjšini v državi A in gredo opazovati volitev v, volitve v državo B, kjer pravzaprav manjšina iz države. A predstavlja večinsko prebivalstvo v času volitev. ne želim uh, prehitro priti do kakšnih zaključkov, ampak mislim, da bi morali razmisliti o naslednjih možnostih. Poslanci bi ob podpisu kodeksa ravnanja lahko izjavili, eh, torej, če se znajdejo v eni izmed opisanih uh, eh, situacij, in drugič, za takšne situacije bi bilo morda smiselno dodati določbe o sodelovanju takšnih poslancih v um, opazovanju volitev v obliki nekih postopkovnih jamstev. Ali lahko, prosim, zaključite? Imamo še deset drugih govornikov. Ja, na ta način bi lahko zmanjšali možnost, da bi bile ocene opazovalcev subjektivne. upam, da bomo na podlagi izkušenj lahko uh, se odločili, kakšen bi bil najboljši pristop pri reševanju problemov v zvezi z opisanimi situacijami. Ja, hvala lepa, da ste omenili tudi te prijateljske skupine in parlamentarna partnerstva. Zdaj pa ni načil evropska poslanka. Hvala lepa za te zanimive predstavitve. Glede pomankljivosti pri mednarodnih misijah za opazovanje volitev in kako se s tem spopasti. Jaz sem sodelovala v kar nekaj misijah za opazovanje volitev in želela bi izpostaviti nek konkreten primer. Eh, priznan opazovalec iz neke konkretne države, je imel na predvečer volitev tiskovno konferenco, je podal svoj vtis in je potem odšel. In to je nekako spodkopalo pomen vseh drugih misij za opazovanje volitev, ki so bile tam. In dejstvo je, da če prihajaš iz neke prominentne države, potem uh, tisk zanima samo mnenje teh ljudi. Tako da, kaj želim povedati? Kodeks ravnanja mora biti izvajan in mora biti zavezujoče za vse, ne glede na status ali na državo, iz katere nekdo prihaja. To velja za ta parlament, pa tudi za vse ostale. Ko gre za bivše ministre, za bivše predsednike, um, je tem osebam marsikdaj dovoljeno več kot ostalim. Zato moramo tukaj biti dosledni. Za vsakega ob, uh, za vsakega opazovalca bi moral veljati kodeks ravnanja in moral bi uh, tudi iti skozi potrebno izobraževanje. Na hitro še ena točka. Um, opazovala sem, da prihaja tudi do zamer eh, glede uporabe virov in tako naprej. In uh, tudi vi ste omenili, da je včasih problematično obnašanje teh uh, osrednjih ekip in pa drugih uh, članov opazovalcev volitev. In pa potem še vprašanje, ali moramo okrepiti izgrajevanje zmogljivosti v partnerskih državah in kakšna je naša zapuščina uh, po misijah za opazovanje volitev. Tudi s tem se moramo ukvarjati. Hvala lepa, ste pa gospod Roberto Montela, ki je generalni sekretar. sekretar mm, parlamentarne skupščine OVSE. Hvala lepa, hvala lepa za organizacijo tega seminarja, zelo je zanimiv. Čestitam vse za prispevke. Tudi v naši parlamentarni skupščini želimo doseči to, da bi imeli bolj eh, robusten kodeks ravnanja. Seveda potrebujemo kodeks ravnanja. ta mora veljati za kar najširši krok ljudi. Ampak nekaj bi želel dodati k temu. Sam se že 20 let ukvarjam z opazovanjem volitev. In uh, značilnost je, uh, so predhodni zaključki in pa končno poročilo. Tudi 48 ur pred uh, volitvami dobimo v, v parlamentarni skupščini uh, nek določen dokument. No, in uh, jaz sem ugotovil, da je dokument mogoče v petih ali pa desetih odstotkih takšen kot kočno, končno poročilo. Dejansko ima. Uh, je vpliv na zaključke nekje 5 odstotkov. Pomembno je, da imamo strok kodeks ravnanja za parlamentarno stran, moramo pa tudi si ogledati 90 odstotkov ostalega, kar gre v ta poročila. Izjave ponovadi napiše ali vodja misije, ali analitik, ali strokovnjaki. To so ljudje, ki imajo dolge izkušnje, številni so danes tudi prisotni tukaj. No, in mi nekako menimo, da želimo strok kodeks ravnanja za uh, poslance, ker menimo, da so lahko pristranski, da lahko so pod pritiskom političnih prijateljev v državi, ki jo opazujejo. Zato je treba zagotoviti, da imajo oni. Da so oni zavezani kodeksu ravnanja. No, ampak tudi strokovnjaki so samo ljudje. Jaz nisem pripričan, da so vsi popolnoma neutralni. Uh, Vem, da imajo nekateri močna politična prepričanja glede držav, katere obiščajo, imajo politična mnenja o državah, o tamkajšnjih diktatorjih in tako naprej. No, ampak eh, stopnje odgovornosti poslancev je jasna, oni so javne osebe, ja, o njih eh, se poroča, če pride do kakšnih nepravilnosti, jasno je, da imajo odgovornost. Odgovornost tistih, ki so odgovorni za 90 odstotkov končnega poročila, to pa, to pa je prepuščeno skupini posameznikov, torej strokovnjakom, vodjem misij. Tako da tukaj ne želim biti polemičen, ne želim nikogar obtoževati, ampak seminar se imenuje Prihodnost opazovanja volitev. Zato sem želel podati ta svoj prispevek. Meni je močno mar za mednarodne misije za opazovanje volitev. Ampak če želimo, da bi te bile neodvisne, nepristranske, potem moramo razmisliti tudi o postopku eh, novačenja tistih, ki so odgovorni za 90 odstotkov končnega proizvoda. Vedeti moramo, kakšen je mehanizem eh, novačenja 90, 90 odstotkov končnega proizvoda, opazovanja, volitev. Ja, gre za vprašanje, kdo je odgovorno za to obnašanje. Tako sedaj pa dajmo besedo predstavnici Belgijskega senata. Um, former and current MP. Hvala lepa. Nekateri naši nekdani in sedani poslanci so bili člani Sveta Evrope in so bili upleteni v primer uh, iz, Azerbajdžan, iz Azerbajdžana. Sedaj niso več dobrodošli v Svetu Evrope. Razpravljali smo uh, o tem, ka, kakšne sankcije bi lahko bile predvidene za te osebe na nacionalni ravni. In to je bilo težko ugotoviti. Zato postavljam vprašanje predstavnikom uh, eh, OVSE. Ali lahko um, na nacionalni ravni prepoveš takšnim osebam, da bi sodelovali v misijah za opazovanje volitev, ali potrebuješ mednarodno prepoved? Potem uh, rekli ste, da bi bilo možno imeti enako recenovanje na nacionalni ravni. Ali je to realistično, ali je to izvedljivo? Želimo se izogniti temu, da bi se tiste osebe, ki so se neustrezno obnašale, lahko še naprej sodelovali v takšnih mednarodnih misijah. Torej, kako si predstavljate izvajanje tega? Eh. Hvala, gospa Mas. Naslednji govornik je evropski poslanec eh, Farija. Um, um Hvala, skušal sem vam držati čas za govor dve minuti. Okay, great. Sorry, wrong micro. Um, I'll try to skip to the. Držal sem časa za govor dve minuti. Doktora Izabel Senči, da senjora Gizla. Zahvaljujem se govornikom za predstavitve. Vse skupaj je bilo zelo zanimivo. Tudi sam sem sodeloval v nekaterih misijah za opazovanje volitev. pri tem sodelujejo tudi naše delegacije. Nedavno sem bil na misiji v Črni Gori in tam se je zgodilo, da so enega izmed poslancev izključili z misije. No, saj verjetno že vsi veste, kaj se je tam zgodilo. Takšnim primerom se je treba izogniti. To so zelo resni problemi. Pa še nek primer se je zgodil pri predsedniških volitvah. No, šlo je za poskus predsedniških volitev v, v Valenciji, eh, v Venezueli, oprostite. Nekateri opazovalci se niso ustrezno obnašali, čeprav so to bili celo predstavniki OVSEA, nekateri poslanci so se udeleževali določenih aktivnosti brez uh, avtorizacije. No in kaj se je zgodilo? Potem je bilo v tisku, v LPI-su zapisano, da so tudi poslanci podprli eh, ta proces. Kodeks ravnanja bi moral predvideti takšne situacije. Poleg tega pa bi moral obravnavati tudi druga vprašanja. Treba je omeniti osebe, ki ob opazovanju izvajajo še kakšne druge dejavnosti. Gre recimo za evropske poslance, ki o, pridejo v neko državo, ker jih tja povabijo, potem pa na koncu sodelujejo v misijah za opazovanje volitev. Tudi takšne primere bi morali pri kodeksu predvideti. You, colleague, uh, Hvala, kolega Farija. Naslednja je Lena Šinaj iz uh, Lige arabskih držav. Actually, uh, mm -hmm. I didn't. Uh, ah. Did you say you did not ask for the floor? Kako pravite, da niste prosili za besedo? Dobro. Sedaj pa gospod Nikolaj Malvin iz Promolix Moldova. Thank you, chair. Um, since... Hvala, gospa predsedujoča tema današnjega panela je najboljše prakse opazovanja volitev. Jaz bi želel vse skupaj eh, predstaviti z vidika civilne organizacije, ki izvaja spremljanje na lokalni ravni. Eh, jaz eh, cenim mednarodne institucije, z njimi zelo dobro sodelujemo. Torej, pomembno je, da sodelujejo mednarodne organizacije in pa lokalni opazovalci. Lahko vam poročam o situaciji, ki se je zgodila leta 2009, ko smo imeli tako imenovano eh, revolucijo Twitter. Šlo je za komunikacijo med mednarodnimi opazovalci in domačimi opazovalci. Želim se govoriti o tem, kakšne posledice je to imelo. V zadnjih eh, letih se je ta komunikacija še ukrepila in to je preneslo veliko koristi tako za nacionalne opazovalce. Njihove ugotovitve so sedaj znane tudi na višjih ravneh in v poročilih mednarodnih opazovalcev. Pa tudi vaše poročila so bolj dosledna, kajti dejansko imate dostop do informacij z terena in uh, eh, to, to tudi iz daljšega obdobja opazovanj. 24. februarja bodo potekale naslednje volitve v uh, Moldovi. In mislim, da bi morali pri opazovanju teh volitev upoštevati tudi nedavno reformo volilnega zakonika. Ta reforma ni bila pregledna, in zato je pomembno, da to upoštevate. Hvala lepa za to, da ste mi dali priložnost, da sem danes tukaj. Bi pa dodal še nekaj. Tudi lokalna organizacija mora spoštovati kodeks ravnanja. Mi imamo organizacije, ki so dejavne v različnih državah. Zato bi lahko zagotovili sodelovanje. Um, neko obliko sodelovanja ne samo znotraj eh, države same, ampak bi lahko nekako izmenjavali izkušnje tudi pri drugih mednarodnih eh, misijah za opazovanje volitev. Ja, vsi se zavedamo pomena sodelovanja z organizacijami civilne družbe. Še trije ste se javili k besedi potem pa bomo dali besedo spet panelistom. Matthew Salih iz uh, Britanskega parlamenta. Kratek bom, imam dve vprašanji za goste. In sicer, novi kodeks ravnanja. Kolikšni meri v zvezi s tem uh, vaše institucije ponujajo usposabljanja oziroma izobraževanja v zvezi s tem kodeksom? Um, koliko si zamete časa za to, da se o tem pogovorite z uh, opazovalci? In pa, v kolikšni meri date pooblastila vodjem misij, da uh, poskrbijo za izvajanje kodeksa ravnanja na misijah, ki jih vodijo? kakšen je njihov mandat, da se sopadajo z problemom na licu mesta, ne pa potem, ko je škoda že storjena. Much, Hvala, gospod Salik. Sedaj pa Stefani Šifer iz EPDE. E. Hvala lepa, predstavljam uh, mrežo organizacij, ki se ukvarjajo z eh, opazovanjem volitev v Evropski uniji. PAC je torej sprejel sedaj nov kodeks ravnanja, to je pomemben korak naprej. Eh, upoštevali ste tudi priporočila civilnih eh, organizacij, ki se ukvarjajo z ehm, opazovanjem volitev. No, ampak to je samo prvi korak. Drugi korak pa je ta, da bi morali tudi nacionalni parlamenti sprejeti takšen kodeks ravnanja. To je bilo danes tukaj že večkrat omenjeno. To je zelo pomembno. Ne povem zakaj. Med eh, predsedniškimi volitvami v Ruski federaciji je bila tam velika misija ODIHR. Ruske institucije se niso odzvale na ugotovitve, eh, prisluhnile pa so, eh, prisluhnili pa so 400 v glavnem povabljenim poslancem iz Evropskega parlamenta, te je, povabil, te je povabila Ruska federalna skupščina, ki je bila zato tudi zato so bili tudi plačeni. Bili so prisotni samo na dan volitev eh, in tudi niso objavili skupnega poročila, so pa predstavili eh, zelo pozitivno oceno teh eh, volitev v ruskih medijih. Popolnoma pa, pa so spregledali opaženja ODHR. Podobno se je zgodilo v Zimbabveju, in prišlo je tudi do podobne situacije v Kambodži, tam jih je bilo 32 takšnih zasebnih opazovalcev. E, torej, če bodo mednarodne organizacije okrepile svoje kodekse ravnanja, potem bi tudi Evropski parlamenti morali to storiti. To je zelo pomembno. Uh, Hvala lepa, Stefani zadnji govornik v razpravi. Gospod Gajl Martin Nikalev iz Peniške komisije. Merci beaucoup, euh, madame Hotel. Hvala lepa, gospa Hautala. No, Gael v angliškem svetu običajno predstavlja žensko ime, tako da ta zmeda ali sem zdaj gospod ali gospa ni povsem nerazumljiva. Kar zadeva mednarodne opazovalne misije. Kaj je s tehničnimi in drugimi opazovalci? Opazovalci iz Evropske unije in ODIHR-a in kaj je za ostalimi nepolitičnimi opazovalci, ki so del teh mednarodnih opazovalnih misij, naprimer parlamentarna skupščina NATO in drugi sorodni organi sodelujejo. Najbolj pogosto so predstavniki opazovalnih misij člani parlamentarne skupščine Sveta Evrope, NATO, OSEA ali pa Evropskega parlamenta. Danes bi z nami moral biti tudi kolega ki pa je žal v Strasburu, ker zaseda tam parlamentarna skupščina Sveta Evrope. Leta 2005 smo podpisali sporazum na tem področju zaradi težav z Azerbajdžanom, z korupcijo in tako naprej. Smo predvsej spremenili svoje smernice, ki veljajo za opazovanje volitev. Enako velja tudi za izjavo interesov vsakega kandidata. Vsak kandidat za člana misije mora podpisati tako izjavo za vsako misijo. Mislim, da bi moral seveda vsak poslanec biti etično in moralen tako odgovoren, da to tudi stori. Glede kodeksa ravnanja, ki ga bodo različni organi sprejeli in revidirali, ali naj ta kodeks ravnanja zahteva tudi dokaze, da ni nobenega konfliktov interesov interesov pri poslancih, ki gredo v okviru teh misij na teren. Hvala. Dragi kolegi, malo bo treba improvizirati. Vidim namreč, da je veliko poslancev iz nacionalnih parlamentov nezadovoljnih, ker se ne morejo oglasiti. A se strinjate, da bodo preostali govorci, da boste preostali govorci govorili eno minuto največ vsak posebej. Žal je čas omejen. Tako da se vas bo lahko glasilo čim več. Gospod Romas Karno iz Romunskega parlamenta je zdaj na vrsti za eno minuto. Lepo prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. 37 sekund bom porabil. Govorim v imenu romunske nacionalne delegacije in eh, s ponosom lahko rečem, da odkar opazujemo volitve, odkar ta proces poteka, je Romunija sodelovala z dvema poslancema v letu 1993. 12. septembra tistega leta v Rusiji. Veliko evropskih organizacij se ukvarja z opazovanjem volitev in morda bi lahko razmislili, da bi spostavili medparlamentarno skupino, ki bi jo sestavljali eh, člani OVSE, Sveta Evrope, Evropskega parlamenta, ki sodelujejo v misijah oziroma jih vodijo. Glavni namen tega bi bil analizirati prednosti in slabosti, izmenjevati najboljše prakse in predlagati ukrepe, kako vse skupaj izboljšati, pa tudi razmisliti, kako oblikovati prihodnost za opazovanje volitev. Hvala lepa. 37 eh, sekund sem porabil, preostanek svojega časa pa namenjam kolegu iz Švedske. Najlepša hvala. Margareta Seraka iz švedskega parlamenta, podpredsednica parlamentarne skupščine. O, vse na vrsti, izvolite, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Sama bi rada povdarila tole. Veliko opazovalcev ima svojo lastno politično agendo. O tem so govorili že drugi. To je zelo pomembno. Dobro je, da obstaja kodeks ravnanja, dobro je, da imamo debriefinge, da imamo izjave in da se to počne v sodelovanju s posebnimi predstavniki in vodi delegacije, ampak ko se ljudje vrnejo domov, ko so izvedli opazovanja in ko na to pogledajo na to pogledajo z drugimi očali kot preostali člani delegacij. Svoje izjave pripravljajo, ki niso povezane z uradno izjavo, zato ker imajo lastne načrte. V zadnjih desetih letih sem tudi sama sodelovala pri opazo, opazovalnih misijah in ta težava postaja vse večja. Tega se moramo zavedati. Po mojem, ni nemogoče politikom preprečiti podati izjavo. Ampak, če se odpravite na opazovalno misijo, se je treba držati uradnih izjav. To je težava, ki se je moramo zavedati. Pogosto gre za politike, politične predstavnike, ki so populisti, morda imajo drugačne namene, morda gre celo za goljufijo, korupcijo, morda celo kaj drugega, da je zadaj samo politična volja, ampak tega se moramo zavedati. Hvala za tako jasno sporočilo. Gospa Marija Teleriti je na vrsti iz grškega parlamenta. Izvolite, ena minuta. Merci, madame. Eh, je vudre poze kelke. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, bom govorila grško. Nekaj vprašanj bi zastavila. Najprej, kar se tiče cilja misij. Izabel je o tem govorila, ampak eh, mene zanima, kaj lahko storimo na mednarodni misiji. Kako izpolnjevati kodeks ravnanja v takšnem kontekstu? Pa še en predlog imam. In sicer, ko gre za udeležbo žensk v volilnih procesih. Treba se je izbrati takšen pristop in metodo, da se bomo oprli na izkušnje drugih, ki so se že nabrale v volilnih procesih, da imamo na voljo potem niz različnih pristopov, ki se jih da uporabiti. Treba je tudi preučiti poročila in ugotoviti, kakšne izkušnje so imele ekipe na misijah tam. Postopek mora biti pravičen in transparenten. In zato si je tudi tu treba ogledati, kaj eh, so opravili že drugi, recimo v svetu Evrope, da lahko te izkušnje potem še okrepimo. In to je za nas, kot opazovalce volilnih procesov, zelo pomembno. Hvala lepa. Zdaj pa eh, se še malo posvetimo panelistom, štirim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z opazovanjem volitev, ampak eh, predlagam, da malce zamenjamo vrstni red. Ingi Bjork, morda bi začeli z vami, ampak eh, samo par minut imate na voljo vsak izmed vas. Hvala lepa. Razprava je bila doslej izjemno zanimiva, izpostavili ste vrsto vprašanj, ki bi se jih lahko dotaknili uh, v naših odgovorih za začetek bi dejala tole. Sama imam obe vlogi. V politiki sem že vrsto let, zdaj pa sem direktorica Odihra in eh, zaposlujem osebje, ki se potem odpravlja na misije. Tako da poznam oba svetova. Eh, Politiki imajo seveda vedno svojo agendo, svoje načrte, saj so v politiki prav zaradi tega. A kljub vsemu, ko se odpravijo na misijo, ko so del ekipe, skupine, ki je tam zaradi skupnega dela, potem je že pomembno, da to tudi povdarjajo, da se pripravijo skupni zaključki ekipe. In kot je dejala Margareta, ne moremo pa jim preprečiti, ko pridejo domov, da te zaključke tolmačijo vsak po svoje. Res pa je, da jim ne smejo nasprotovati. Ne smejo nasprotovati tistim poročilom, ki se pripravijo. Lahko jih že razlagajo s svojimi osebnimi pogledi in pripombami, ne smejo pa tem poročilom nikakor nasprotovati, saj bi to izpodkopalo delo celotne komisije, celotne, celotne misije, celotne ekipe. Tega pa ne smejo početi. In to bi res morali preprečiti. Eh, Roberto je govoril o odgovornosti politikov in poslancev. Res je, poslanci imajo odgovornost do svojih voljivcev, ampak ko pa ste na mednarodni misiji, eh, gre pa za več kot odgovornost do svojih voljivcev. Za to gre. Ne, niste, niso zdaj predmet eh, vaše volitve doma, niste odgovorni le do svojih voljivcev in zato je kodeks ravnanja tako pomemben in ga morajo spoštovati vsi. Potem pa še osebje. Ko je govora o osebnem ravnanju in kodeksu ravnanja, nisem govorila le o zaposlenih, govorim o vseh. Kodeks velja za vse. Sama lahko govorim o zaposlenih v odihru, Res pa je, da tudi osebje ni povsem neutralno, nihče ni povsem neutralen, vsak e, ima svoje ozadje, vsak ima svoje zamisli in mnenje. Ampak vsaj sama od zaposlenih zahtevam, da so profesionalni, da ni, ne prihaja do navskrižja interesov in da so nepristranski. To lahko od zaposlenih zahtevam in to je tudi moja uloga. Uh, Zaposleni pri nas morajo biti dovolj profesionalni. Ne zahteva se od njih, da mnenja sploh nimajo, morajo pa biti profesionalni. Hvala. Hvala, Ingi Bjork. Oliver Kask. Kaj ste vi odnesli z te razprave? Kaj lahko, nam lahko sporočite? Veliko dobrih zamisli sem slišal. Veliko smiselnih pripomb. Govora je bilo o tem, kako politik oziroma neka pomembna oseba poda svoje osebno mnenje, ki se potem razlikuje od tega, kar eh, je v poročilu zapisala mednarodna opazovalna misija. Kaj lahko glede tega storimo? V družbi, v kakršni smo, imamo zelo preprost dostop do družbenih medijev, tako da je vprašanje, koliko se da glede tega storiti. Ak, drugače pa je to naloga domačih medijev, lokalnih nevladnih organizacij, da se navežejo na vprašanja, ki so jih izpostavile delegacije. In naloga misije za opazovanje volitev ni le to, da pripravijo glavno izjavo in poznajo uradno poročilo, Cilj opazovanja je pravzaprav to, da ponudimo pomoč nacionalnim organom, ki organizirajo volitve in tudi sodiščem, ki morajo potem odločati o morebitnih pritožbah v zvezi s procesom volitev. Če se, če prihaja do negativnih uradnih izjav, recimo, če nek politik eh, povsem mm, svoje voljno izjavi, da so bile politve pravične in dobro organizirane, ko je bilo v resnici prav nasprotno. To že ni dobro. Tako da, ko gre za neustrezno ravnanje in vedenje oziroma politične izjave posameznikov, je to včasih vzeto iz konteksta. Potem imamo tu kodeks ravnanja. politična mnenja strokovnjakov niso tako zelo visoko na agendi, saj dokumentov ne pripravlja ena sama oseba, ampak skupina, ki združi več različnih mnenj. Hvala, Oliver Kask. Zdaj lahko damo besedo še malteškemu poslancu, gospodu Galeji. Kako vi gledate na vse skupaj? Izvolite. Hvala. Bom poskušal biti čim bolj jedrnat. Kodeks ravnanja bi po mojem moral biti zavezujoč, za vse. Kot eh, vodja misije sem se imel čast sestati z več nacionalnimi strokovnjaki, ki so bili res profesionalni in nepristranski in od njih sem se naučil marsičes, ampak za kodek sravnanja pa res menim, da bi moral biti zavezujoč za vse udeležene. Nacionalni parlamenti bi tudi morali imeti stalne parlamentarne odbore, ki bi nadzorovali ravnanje poslancev, ki so napoteni v tujino. Prav tako bi ta odbor moral imeti pristojnost, da naloži sankcije, če je ravnanje neustrezno. Matthew Salik, moj prijatelj, je zastavil vprašanje, uh, In sam menim, da ima vodja misije odgovornost, da predstavi in razloži kodeks ravnanja in da potem tudi zagotovi, da vsi sodelujoči eh, to podpišejo in se potem kodeksa držijo. v pristojnosti misije bi moralo tudi biti, da se izključi poslanca, če njegovo vedenje ni ustrezno in s tem ogroža integriteto misije v času, ko je ta v določeni državi. Kar se pa tiče rezultatov misije, kako naj to doseže prebivalstvo, to je ključnega pomena. Res je pomembno, da končno poročilo doseže tako politične akterje, ampak volitve na koncu koncev niso naša last, pripadajo ljudstvu, tako da mora prebivalstvo izvedeti o rezultatih oziroma o sklepih, ki smo jih pripravili. Treba je torej poskrbeti, da prebivalstvo izve, kakšni so bili končni sklepi misije. Kaj se pa zgodi po izjavi, potem, ko je misija končana? Matthew, je bil tu Hanna, Marija. Kaj smo storili? v sredozemski regiji, ko smo opazovali volitve. Ko je bila misija končana, če so sodelujoči želeli podati intervjuje, je to moral najprej potrditi vodja misije. Tako da to ni potekalo kar tako. Vse skupaj je bilo najprej treba poslati vodji misije in če je ta to odobril, potem se je lahko izvedlo intervjuje. Potem še enakost spolov, to je nekaj bistvenega. Ne smemo diskriminirati nikakor ne. Ja, imamo tudi konvencijo za odpravo eh, najrazličnejših oblik diskriminacije nad ženskami in tudi to je treba spremljati v času našega opazovanja in spoštovati, tako da mora ekipa misije že spoštovati enako spolo, po mojem. Sploh ne moram dovolj poudariti, pomena tega, da se koordinirajo nevladne organizacije eh, in drugi opazovalci in drugi akteri. No. Pa še nekaj za konec, eh, na skrižje interesov in pristranskost. Volitve temelijo na čustvih, če nam je to všeč ali ne. Čustva se zbujajo najrazličnejša, ko potekajo volitve. Tako da mi čustveno že moramo biti prisotni, ne smemo biti pa upleteni nepristranski. Hvala lepa. In zdaj je na vrsti še Izabel Santos, podpredsednica parlamentarne skupščine OVSE in potem se nam bo pridružila še visoka predstavnica Unije za znanje zadeve Federica Mogherini. Tako da izvolite, Izabel. Hvala lepa. Na volje imam tolmačenje, tako da bom govorila kar portugalsko. Ouvimos todos aqui falar muito em relatórios uh, sobre uh, parlamentar. Vsi smo veliko slišali o poslancih in o tem, kakšna je njihova vloga. Slišali smo veliko tudi o tem, kakšna sporočila pripravljen, kakšne komentarje dajejo. Zavedati pa se moramo, da organizacije pripravijo poročila. Ne smemo se zanašati na poročila nekih usporednih organizacij. Če se pojavljajo takšna dvojna poročila, se seveda spodkopava verodostojnost uradnih poročil in mediji potem eh, to tudi vse povzemajo. Mislim, da bi morali poskrbeti za večjo verodostojnost poročil, ki jih pripravljamo po zaključku misij. Sicer nas ne bodo jemali resno in naših priporočil ne bodo upoštevali. Raje se bodo držali teh usporednih poročil, ki so bolj prijazna in naklonjena državam. Zelo pomembno je, da zagotovimo tudi verodostojnost poslancev. Če v opazovalnih misijah sodelujejo tudi drugi posamezniki, ki zauzemajo bolj vidno mesto ali so bolj izpostavljeni javnosti, v mislih ima predvsem politike in eh, poslance, je treba tudi to upoštevati. Vsi namreč nismo aktivni na Facebooku, na Twitterju ali Instagramu. Namreč, čim je prisotnih več ljudi v opazovalni misiji, se lahko vsaka javna objava razume kot javna objava politika. Pri teh misijah za opazovanje volitev moramo poskrbeti za čim večjo demokratičnost in politiki lahko najbolj poskrbijo za to, ne zgolj zato, ker imajo ogromno izkušenj imajo zelo aktivno vlogo v teh volilnih procesih. Pomembno je tudi vedeti, da so politiki tisti, ki zauzemajo stališča in so na vse zadnje tudi najbolj izpostavljeni, ko podajajo svoja mnenja. Zato se morajo ti še najbolj držati standardov, zlasti, ko podajajo izjave za javnost. Vsi člani misije imajo enak pomen in vsem bi to moralo biti jasno. Noben član misije ne bi smel pogojevati narave misije ali tega, kakšna bo vsebina poročila. Vsak ima sicer pravico do svojega mnenja, vsak ima pravico, da ukrepa, ampak v okviru misij moramo pripraviti skupno poročilo, ki temelji na dejstvih. Misije so tudi dolgotrajen proces. Tisti, ki pripravljajo podatke in pišejo poročila, pa morajo biti čim bolj nepristranski in objektivni. Biti moramo torej čim bolj pregledni. Kar pa zadeva sodelovanje žensk v misijah, ta tematika se pogosto pojavlja tudi v zaključkih, ki jih pripravljamo. V številnih poročilih smo pozvali k temu, da bi ženske bolj aktivno sodelovali v misijah. Ženske bi morale biti tudi veliko bolje zastopane v misijah, ne samo v okviru volilnega procesa, temveč tudi na volilnih seznamih. Upoštevati jih je treba, ko se imenuje tudi vodje misije. Enakost med spoloma je treba zagotoviti tudi na tej ravni. Pravijo, da moram zdaj zaključiti, ker se mi je čas iztekel. Tako, hvala. hvala. Hvala lepa, gospa Santos. Mednarodne misije opazovanja volitev so vsekakor pomembno orodje in treba je ohraniti dostojanstvo, eh, verodostojnost in prepoznavnost teh misij. Vsi se strinjamo, da je treba izvajati kodeks ravnanja in vsak nacionalni parlament bi tudi lahko razmislil o skupnem kodeksu ravnanja. Eh, ker uh, štiri večstranske parlamentarne skupščine to že sprejemajo. Tako bi bile naše misije še bolj koherentne, sploh vedenje na njih. Prihodni teden se bo sestala skupina za demokracijo in volitve v parlamentu, razpravljali bomo o poročilih, zdaj pa lahko uh, sejo z moje strani zaključim, ampak prosim, ostanite v dvorani, uh, ker, prišli, ker se nam bo pridružila visoka predstavnica Unije, gospa Federika Mogherini, prva podpredsednica parlamenta, gospa Merjed Maginez pa bo prevzela predsedovanje.